v primerjavi z benzinom. To sem želela popraviti. In jutri bomo videli, kje je razum te hiše. Hvala. Hvala lepa, gospa Luling. S tem smo zaključili razpravo na to točko. Glasovanje bo jutri ob 12. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo gospe Hübner. Instrumenti za porazdelitev tveganja za države članice, ki imajo, imajo ali jim grozijo resne težave glede finančne stabilnosti takoj na začetku bi rad povedal, da bomo zelo natančno upoštevali čas govora, saj moramo do 21. ure zaključiti in eh, zato kar takoj predajam besedo gospe Hübnerevi za 4 minute. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, komisar, prijatelji. V preteklih letih sem večino izjav v tem parlamentu začela s tem, da Evropa potrebuje rast in to bom danes tudi povedala. Torej varčevalni okrepi v državah, ki, jih, ki jih je kriza najbolj prizadela, eh, niso obrodile sadov. Zato moramo sprostiti posojila investicijske banke in zagotoviti tudi posojila strani zasebnega sektorja. Predvsem gre tu za projekte, ki so sofinancirani strani kohezijske politike. V tej kontekstu je treba mobilizirati vse potencijalne vere, ki lahko pomagajo povečati eh, rast in zato so potrebni ukrepi. To pa nam omogoča ravno ta zakonodaja. Uvaja instrument eh, delitve tveganja ki vključuje raz, eh, sklad za raz, regionalni razvoj in kohezijski sklad in vključuje programe, ki so tu primerni. Predvsem v Grčiji obstajajo uh, infrastrukturni projekti in drugi projekti, katerih izvajanje je bilo ustavljeno zaradi pomankanja financiranja. Predvsem gre tu za transportne in okoljske infrastrukturne projekte, ki tudi um, zahteva prispevke uporabnikov in zato obstajajo omejitve pri financiranju strani instrumentov kohezijske politike. In tukaj tudi veljajo omejitve pri državnih subvencijah. Te projekti so ogroženi, da se ne bodo uresničili, zato ker zasebni sektor in banke, bodi si zaradi pomankanja likvidnosti ali drugih težav, ne želijo več eh, ali ne morejo več zagotavljati posojil, tudi zato, ker nočejo prevzeti tvegan. To pa zavira tudi izvajanje drugih projektov, ki niso financirani iz kohezijskega sklada, ki pa bi tudi pomagali pri doseganju ciljev po, kohezijske politike in bi prispevalo tudi k trajnostni rasti. Predlagan ukrep bo izvedla komisija na zahtevo držav članic oziroma na zahtevo um, prizadete države članice v dogovoru z Evropsko investicijsko banko skupaj še za neko drugo ustanovo. In država članica, ki je zainteresirana, mora komisiji predati z prošnjo in opredeliti um, projekt in pa tveganja, ki naj bi jih ta ukrep zakri, um, pokril. Odločitev pa se potem spreme skupaj z Evropsko investicijsko banko. Uh, Postopek je opredeljen zelo natančno, natančen in opredelili smo tudi omejitev, zgornjo mejo za prevzemanje tvegan, tako da tudi ni posledic za proračun države oziroma Evropske unije in posamezne države članice, ki bi presegal tudi denar dodeljen posameznim skladom. projekti, ki bodo uh, odobreni, bodo morali biti seveda primerni za ta instrument. Upam, da bo parlament jutri pozitivno glasoval in tako mogoče v svetu, da bo tudi hitro skupaj z parlamentom in svetom podpisal to eh, zakonodajo, tako da bo to že maja eh, objavljeno v uradnem listu in da bo tudi stopilo veljavo isti dan, kot bo objavljeno. Hvala. Hvala lepa, gospa kolegica. Naslednji ima v imenu komisije besedo gospod Šemeta. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani poslanci. Junija 2011 je Evropski svet spodbudil komisijo in Evropsko investicijsko banko pozval eh, naj pospešijo tudi programe v Grčiji. Tu naj bi se tudi zagotovilo dodatna delovna mesta in julija 2011 so vodje vlad in pa držav evroobmočja razširili področje veljavnosti tega političnega mandata. Pozvali so komisijo in Evropsko investicijsko banko naj okrepijo sinergije med eh, programi posojil in pa skladi Evropske unije v vseh državah članicah, ki sodijo tudi v okvir Evropskega monetarnega sklada. Januarja 2012 je Evropski svet pozval svet komisijo in pa Evropsko investicijsko banko naj okrepijo dejanja za podporo rasti, vključno za možnostno koriščenja proračuna Unije za podporo uh, financiranja Evropske investicijske banke. V oktober 2011 je komisija sprejela predlog za spremembo uredbe 1083-2006. Cilj je bil, da bi se omogočilo uporabo um, razpoložljivih sredstev v programih, ki jih sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj in pa kohezijski sklop, eh, skl sklad na tak način, da se prevzame tudi tveganje strani Evropske investicijske banke. Torej gre za instrument za porazdelitev tveganja. To je namenjeno državam članicam, ki imajo resne težave glede finančne stabilnosti in ki so že dobile odobrene finančno pomoč v enem od obstoječih finančnih instrumentov. Ta ukrep naj bi pomagal državam članicam, predvsem Grči, premagovati resne ovire pri pridobivanju zasebnih sredstev, ki so potrebne za izvajanje infrastrukturnih in drugih eh, investicijskih projektov, ki jih lahko financirajo le. Um, Torej, ki se lahko financirajo le iz zasebnega in javnega sektorja. In gre predvsem za projekte, ki ne more biti financirani za, za instrumenti kohezijske politike. Torej gre tudi za projekte, kjer so tudi omejitve glede državnega subvencioniranja. To, da naj bi se tudi uh, stopnja sofinanciranja strani EU povečala na 95 odstotkov, ne zadostuje za premagovanje krize. Uh, saj so, je pogosto so tudi eh, pod vprašanjem programi, ki ne sodijo v sofinancirane strani Evropske unije. Ukrep, ki smo ga predlagali, je tudi upravičen zaradi trenutne krize. Od objave predloga komisije smo imeli zelo intenzivno razpravo z svetom in z parlamentom. Rad bi skoristil to priložnost in se zahvalil uh, članom odbora za regionalno politiko in predvsem predsedujoči gospe Hübner za podporo v tem postopku. Rad bi se tudi zahvalil vsem članom odbora za ekonomske zadeve in pa za pro, odbora za proračunski nadzor in pa njunim poročevalcem za podporo. Jutrišnje sprejetje poročila gospe Hübner bo odprl pod strateškim projektom, investicijskim projektom, ki bodo financirani s kohesijsko politiko, ne da bi pri tem povečali sredstva evropskega proračuna in ne da bi bistveno vplivali na evropski proračun. Olajšal bo izvajanje pomembnih transportnih in okoljskih infrastrukturnih projektov, pa tudi drugih infrastrukturnih projektov, kar bo zagotovilo zagon ekonomski dejavnosti in ustvarjanju delovnih mest v Grčiji. Samo v Grčiji je učinkovito izvajanje pomembnih eh, projektov v transportnih nam sektorju, tako da se ocenjuje, da bo ustvarilo 50 tisoč novih delovnih mest. Druge države članice, ki so tudi žrtve um, finančne krize, bodo tudi lahko eh, pridobile s tem ukrepom. Uh, Lani smo v okviru kohezijske politike večkrat eh, mobilizirali tudi sredstva in ukrepe, da bi prispevali k spremembam, spremenjenim potrebam državam članic, držav članic. Potrebe so zelo specifične v posameznih državah. Rad bi še enkrat prosil poslanke in poslance, da podprejo zakonodajni predlog. Hvala lepa. Herzlichen Dank, Herr Kommissar. Hvala lepa. Naslednji govorec je za eno minuto gospod Rivelini. Hvala lepa, predsedujoči. Predlog spremembe uredbe 1083 iz 2006 omogoča, da se neposredno upravljanje teh programov prenese na države članice, ki so žrtve krize in ki, lahko, ki bi lahko izgubile možnost koriščenja teh programov. Širitev na vse, na vse države, ki sem jo predlagal, bi bilo strateško pomembna za države, kot je Italija, ki morda še ni v isti dožniški situaciji kot Grčija ali Portugalska, ki pa se tudi bori proti krizi. Okvir je jasen. tudi če obstajajo neskoriščena sredstva, trenutno načrtovanje ne omogoča doseganje ciljev. Sprememba bi torej pomenila to, da bi se veri lahko tudi izgubili. In seveda morajo posamezne države članice bolje oblikovati um, izdatke in politiko izdatkov in uh, Kriza se ni izognila nobeni državi in če bi korist sedaj omejili na nekaj držav, bi to ne bi bilo dobro. Hvala lepa. Naslednji so uh, govorci v imenu uh, skupin, naslednji je gospod Papastanko v imenu LS. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar. Predlog se mi zdi zelo pozitiven. Uh, za instrument za porazdelitev tveganja. Njegov cilj je podpreti investicije in infrastrukturne projekte, kot je to razložila gospa Hübnareva. Res je nujno in neobhodno, da ustvarimo elemente, ki bodo vodili v rast. V kriznih časih, kjer so varčevalni ukrepi zelo hudi. Tudi v Grčiji vidimo, da eh, so težave velike, kreditov ni več in tako je vedno teže karkoli izvajati, tako v zasebnem kot v javnem sektorju. Gospod in gospodje, veste, da je vrednost grškega gospodarstva vedno manjša in eh, to pa se še krepi z žrtvami, ki jih mora prispevati grško prebivalstvo. Razmere so vedno hujše, brezposobnost med mladimi je že skoraj pri 50 odstotkih in Komisija in Evropska investicijska banka bodo s takšnimi ukrepi ustva, lahko ustvarili pogoje, ki bodo imeli vzvodni učinek tudi na drugih področjih in tako bo lahko ta finančni instrument, pozitivno vplival na narodno gospodarstvo. Za okrepitev gospodarstva je to nujno potrebno. Res potrebujemo um, pot iz krize in moramo ven iz tega začaranega kroga vrčevanja in krize. Hvala lepa. Hvala lepa. Naslednja v imenu S in D za minuto in pol, gospa Kleva. Hvala za besedo izvajanje programov ki se financirajo iz strukturnih skladov zahteva sodelovanje javnih in zasebnih investitorjev. v državah članicah ki so resno prizadete zaradi finančno gospodarske krize se je tudi zaradi znižanja bonitetnih ocen tako javnega kot zasebnega dolga ustavilo financiranje ravno s strani zasebnikov. predlagani ukrep zato predstavlja izjemo v normalnem okviru kohezijske regulacije in je utemeljen izključno na podlagi izjemnih kriznih okoliščin preko evropskih instrumentov za porazdelitev tveganja bosta tako evropska komisija in evropska investicijska banka krili del tveganja v zvezi s posojili bank. s sprejetjem tega ukrepa tako skušamo ohraniti sodelovanje zasebnih vlagateljev ter pomagati eh, ter premagati pomembne ovire glede izvedbe programov kohezijske politike ki so bili že odobreni in so namenjeni razvoju evropskih regij in držav zato evropski proračun ne bo imel nikakršnih dodatnih obveznosti. namen uredbe predlaganega ukrepa je torej zagotovitev nadaljevanja izvajanja projektov ki jih sofinancira evropski sklad za regionalni razvoj in kohezijski sklad tak primer je grčija ki ima že danes pripravljene projekte za uporabo tega mehanizma in samo čaka na našo zeleno luč pri tem je pomembno izpostaviti da je iniciativa za zadevni ukrep prišla prav iz strani najbolj prizadetih držav članic zato moramo mi izvoljeni predstavniki ljudstva takšnim predlogom prisluhniti in omogočiti hitro učinkovito in transparentno implementacijo. evropski parlament se tako konkretno vključuje v reševanje posledic krize v državah članicah ki nas v tem trenutku najbolj potrebujejo. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Vsaka sprememba uredbe, ki im ali uredbe, ki ima cilj posodobitve kohezijske politike, bo vplivala tudi na gospodarsko situacijo držav članic, ki so najbolj prizadete zaradi gospodarske krize. Zato je nujno potrebno, da jutri potrdimo ta instrument in ga sprejmemo ravno zato, da pomagamo tistim državam članicam, ki imajo velike težave s finančno stabilnostjo. Tem državam članicam moramo dati možnost, da nadaljujejo svojimi projekti in spodbudijo gospodarstvo. Zato je nujno potrebno, da poročilo čim prej sprejmemo. Poročilo ni popolno, to je res, vendar pa skupina ALDE podpira predlagani kompromis, saj poročilo odgovarja tudi na težave, ki smo jih eh, nakazali med razpravo. Ta instrument je zelo pomemben tudi zaradi samega izbora projektov in Instrument je naletel na široko podporo, moramo pa zagotoviti, da se ne bodo financirali projekti, ki niso izvedljivi in ki so gospodarsko nesmiselni. Projekti morajo biti dobro analizirani, treba je izvesti analizo stroškov in koristi in to zelo podrobno analizo in zagotoviti moramo, da bomo s tem ustvarili nova delovna mesta in izboljšali gospodarsko situacijo v državah članicah. Hvala. Hvala lepa, gospa kolegica. Naslednja ima v imeni zelenih gospa Šröder. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Instrument za porazdelitev tveganja, ki ga predlaga komisija, pozdravljamo. Iz finančnega vidika se ta predlog naslanja na predlog zelenih za projektne obveznice. Uh, Investicije v realno gospodarstvo so po našem mnenju varna pot iz krize v Grčiji. Želeli bi si takšen finančni inštrument in z veseljem bi ga podprli, ampak tako kot je bila predvidena sprememba te uredbe, kakor ne zagotavljajo, da bi te investicije tudi bile kakovostne tako ne, ne zagotavljajo trajnostnega razvoja, niti ne zagotavljajo delovnih mest. Sprememba uredbe pravzaprav bo dosegla le to, da se bodo eh, avtoceste še naprej gradile. In eh, želimo, da se napačni projekti, da se ponovno razmislijo teh in da se res eh, izvajo naložbe, ki so primerne za prihodnost in zato predloga takšnega, kot je, ne podpiramo. Hvala lepa, gospa kolegica. Naslednji pa v imenu EKR za eno minuto, gospod Vlažak. Dame in panove, diskutujemo danes o patrenji, kateri. Gospe in gospodje, danes govorimo o ukrepih, ki naj bi zmanjšali zadolževanje v nekaterih državah članicah. Gre za države članice, ki težko pridobivajo sredstva na finančnem trgu. Za evropsko gospodarstvo je seveda zelo pomembno, da omogočijo oziroma olajšajo podjetjem najemanje posojil, bodi si od EIB ali od drugih ustanov. Mislim pa, da tega ne smemo pretiravati. Katerakoli banka, pa tudi investicijska banka, mora oceniti tveganje posojila in potem prilagoditi temu tudi uh, obrestno mero. Uh, Če v prihodnosti prosilec prejme posojilo samo zato, ker obstajajo neka zunanja jamstva, potem to po mojem mnenju ni primerno. Problem nezadostne likvidnosti bomo sicer rešili, kasneje pa se bomo morali ukvarjati z večjo zadolženostjo gospodarstva. Zato prosimo vse, da skušajo povečati učinkovitost naših politik. Hvala. Hvala lepa. Naslednji pa ima v imenu IFD za eno minuto gospe, besedo gospod Bafton. You, Hvala, gospod predsedujoči. Uvedba instrumenta za porazdelitev tveganja za izboljšanje uh, zasebnega financiranja ni primeren. Vendar pa mora komisija to uvesti zato, da bo uh, ja, zasebni sektor več financiral. To kaže na to, da vse skupaj Evropske unije enostavno ne deluje. Komisija ponovno se želi opremiti z um, zakonskim orodjem. To pa zato, ker enostavno se ne loteva večjih vprašanj, pomembnejših vprašanj. Vse skupaj pa zavira rast in je odgovorno za vedno večjo gospodarsko krizo. Instrument za porazdelitev tveganja bo enostavno eh, tu nadaljeval regionalno financiranje, ne glede na to, ali je to v interesu držav članica ali ne. Hkrati pa še vedno se zanika, da je v bistvu evropska naivnost tista, ki je povzročila celo eh, problematiko. Hvala. Hvala lepa. Naslednji za dve minuti gospod Štadler. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi, s to uredbo se kohezijska politika dokončno uvršča v politiko reševanja uh, evropske krize in to zavračamo. To ne gre za neko delež, to gre za eno neko deležbo pri zadolževanju, to je neka euroobveznica pod naslovom kohezijske politike. Uh, Eh, treba je priznati, kot pravi gospa Hübnerjeva, da to ne zadostuje za vrčevalne pakete. In eh, to je jasno, kaj ti to je, ti, ti vrčevalni ukrepi so uh, oslabili gospodarsko rast, če ne celo preprečili. In tu vidimo, da se zaradi ukrepa Evropske unije Grčija vedno bolj bliža uh, bankrotu. Uh, In če tu govorimo sedaj o instrumentu za prezidritev tviganja držav članic, ki eh, so v težavah, je to eufemizem. Težave imamo mi vsi, vsi, ki smo morali tudi soodgovarjati. odgovarjati tu gre za države, ki so dejansko pred državnim bankrotom in s tem mini instrumentom skušamo preprečati državni bankrot. To je že na robu neumnosti. Grkom s tem ne moremo pomagati in jim tudi ne bomo. V resnici so to placebi, ki jih delimo. In s financiranjem teh infrastrukturnih projektov oziroma operativnih programov je Gr država kot je Grčija že sedaj preobremenjena, kje šele, da bi lahko tukaj neki sofinanciranje ustvarili. Kako naj to deluje? To vsekakor ne bo delovalo. Gre za socialistični pristop, ki, je, um, ki bo propadel. Moramo spoznati, da Grčijo lahko uh, spravimo nazaj na, na pozitivna pot samo, če bo imela konkurenčno prednost in to bi bilo edino, če bi imela konkurenčno prednost za lastno valuto. Uh, s katero bo lahko sama potem izboljšala gospodarstvo in bo sama lahko profitirala od gospodarske prednosti. Tega pa ne počnemo in zato je ta politika v osnovi na. Hvala. Naslednji govornik za minuto in pol je gospod Matula. E. Gospodarska in finančna kriza je nekaj, kar je prizadelo celotno Evropsko unijo in makroekonomski sistem zelo velikega števila držav. Sama zamisel za vzpostavitev instrumenta za porazdelitev tveganja mislim, da bo zagotovila boljši možnost eh, uporabe posojil pod eh, ugodnimi pogoji. gre za kaj? Gre za to, da ustvarimo finančna sredstva za dobre projekte, naprimer uvanje cestnin za avtoceste ali da zagotovimo finančno sredstvo za investicije, ki jih sicer z državnimi eh, oblikami pomoči ne moremo zagotoviti. Sveda je tukaj potrebno ustrezno sodelovanje Evropske investicijske banke, pa tudi drugih eh, finančnih institucij. Le na ta način bomo eh, odstranili nekatere velike uvire pri uspešnem delovanju kohezijske politike. Tako strukturni kot kohezijski skladi bodo na ta način lažje delovali, sicer jih eh, po letu 2013 ne bo več. Mislim, da je to dober instrument, zato predlagam, da ga sprejmemo in poročevalki čestitam k uspešnemu delu. Hvala. Naslednji govornik za minuto in pol je gospod Stavrakakis. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala, predsedujoči. Kolegice in kolegi, najprej naj se zahvalim poročevalki in njenemu odboru za odlično opravljeno delo in zelo dobro poročilo. Ne bom se spuščal v podrobnosti tega poročila. Mnoge kolegice in kolegi so že spregovorili o tem. Želel bi povdariti samo naslednje. Spremembe v kohezijski politiki, ki jih tukaj sprejemamo, bodo zagotovile večjo konkurenčnost, več delovnih mest, več kot eh, deset tisoč novih delovnih mest naj bi na ta način bili sposobni ustvariti samo v Grčiji. In mislim, da bomo na ta način lahko, kar zadeva nekatere prioritetne projekte v eh, prometni infrastrukturi, bolje podprli. To bo seveda pomagalo tudi pri uspešnejših regionalnih projektih. Hvala. Gospod Kris Gelos ima kot naslednji minuto in pol na voljo. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Sama zamisel porazdelitve tveganja se mi zdi, da je dobra. Samo, če je seveda naš cilj preoblikovati naše gospodarstva v bolj konkurenčna. Zaradi tega je tudi zelena skupina zelenih eh, predlagala ta instrument, zato da bi pospešili uporabo obnovljivih verov energije. Vendar komisija, svet in Evropska investicijska banka vidijo stvari drugače. Želijo, da se ta inštrument uporabi samo za končanje velikih eh, eh avtocestnih eh, projektov, ki sploh niso gospodarsko upravičeni, ki so ekološko sporni in eh, ki ne bodo nikakor eh, vrnili sredstev, ki jih bomo vanje vložili. Zato mislim, da bi ta denar morali uporabiti bolj za spodbujanje zelenega gospodarstva. Danes dopovdne smo od komisije slišali, da bi zeleno gospodarstvo lahko uh, ustvarilo 20 milijonov novih delovnih mest. Hvala, gospod Težera je naslednji za minuto in dvajset oziroma trideset. Obrigado, senhor presidente. Com bem sublinhou a senhora Rubin. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam čestitam gospe Hübner za to poročilo in za zelo dobro opravljeno delo. Soočamo se z situacijo, v kateri resnično potrebujemo izjemne ukrepe in instrumente. Gre za finančno in gospodarsko krizo in sedaj je treba resnično ukrepati, da bomo posledice te krize eh, začeli bolj uspešno odpravljati kot eh, v preteklosti, zlasti, ko gre za trg dela in državljane v Evropski uniji. Z koraki, ki jih sedaj sprejemamo, bomo zagotovili, da bomo sredstva iz kohezijskega sklada bolj učinkovito lahko uporabili. Čestitam tudi komisiji, ker predlogu za to, da povečamo stopnjo sofinanciranja in na ta način povečamo tudi učinek cele vrste skladov. Tudi za tiste projekte, ki jih sicer smemo financirati samo z javnimi sredstvi. S temi novimi ukrepi bomo pritegnili tudi zasebni kapital. Na ta način bomo povečali vzvodje in zagotovili, da bomo prišli tudi do ustreznih eh, finančnih sredstev iz zasebnega sektorja. Na portugalskem nujno potrebujemo takšne ukrepe in upam, da bomo na ta način resnično spodbudili rast in zaposlovanje v državah članicah, pa tudi povečali kohezijo v celotni Evropski uniji. Hvala. Naslednji govornik je gospod Celar. Minuto in pol imate na voljo. Hvala predsedajoči, kolegice in kolegi. S tem predlogom bomo uh, seveda preprečili državne bankrote tam, kjer bi do njih uh, bilo lahko uh, prišlo. No, mislim, da tega ne bomo naredili, ampak to je boljše kot nič. Kriza zadolženosti in proračunska kriza v nekaterih državah uh, je pripeljala do takšnih situacij, ko eh, pravzaprav strukturne politike, kohezijske politike in tako naprej sploh ne morejo več eh, izvajati, zato ker ni finančnih sredstev in ker ni več investitorjev. Izjemni ukrep se mi zdi, da je v tem eh, predlogu za instrument za porazdaritev tveganja dober za nadaljne financiranje strukturnih projektov. Tiste države, ki bodo uporabile ta instrument, bodo na ta način lahko zagotovile nadaljne financiranje že eh, tekočih projektov. Poročevalki Hübner sem eh, hvaležen, ker je zelo precizno predlog komisije predstavila vsem nam in je v svojem poročilu natančno zapisala, kako naj bi ta instrument eh, izkoriščali v praksi. Vendar problem je, da bo ta instrument eh, lahko pomagal samo tistim, ki so sedaj že zadoščeni, eh, oprostite, zadolženi, ne sme pa to bi prejudicirati nadaljnih finančnih ukrepov. Hvala. Naslednja je gospa Sanče Šmit. Za minuto in pol vam dajem besedo, kolegica. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, zelo tehnična narava tega poročila ne sme zamegliti dejstva, da gre za reševanje nujne situacije. Gre za veliko zadolženost, za pomankanje ustreznih finančnih sredstev, za financiranje pomembnih projektov, tako za gospodarstvo, kot tudi za stabilnost v Grčiji. Grčiji grozi več kot 5 eh, milijard evrov sankcij oziroma kazni zaradi eh, ukrepov, ki jih ne izvaja uspešno. Poleg tega, kljub naporom Evropske unije, da bi pospešila črpanje sredstev za strukturne projekte, Grčiji to ni uspelo. Zaradi tega smo se znašli v paradoksalnem položaju. Države članice ne morejo Eh, uspešno porabiti denarja, ki jim je na voljo, pa še so izpostavljene nevarnosti denarnih kazni zaradi tega. Hvala gospe Hübner, ki je prepričala tudi svet o tem, da bi kot jamstveni sklad morali imeti možnost uporabljati tudi uh, strukturne sklade. Na ta način bomo pritegnili zasebne investitorje, zato se strinjam s tem poročilom. Vendar, Evropske unije ne bi smeli zaradi tega nekateri obsojati, češ, da usiljuje finančne ukrepe nekaterim državam. Ne, na ta način sprejemamo uspešne finančne ukrepe, da bi uh, stabilizirali gospodarstvo na daljši rok. Hvala. Gospa Ivanova je naslednja, minuto in pol ima na voljo. Hvala, gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Kriza je brez dvoma prizadela javne finance in bančni sektor držav članic. Gre za pomankanje likvidnosti in finančne institucije enostavno nimajo več dovolj dostopa do finančnih sredstev za to, da bi financirale velike infrastrukturne projekte. Kohezijski sklad je tukaj zato eh, nekaj, kar bomo morali uporabiti. Instrumenti za porazdelitev tveganja so oziroma ta, ta instrument, o katerem danes govorimo, so dobri, da bomo izboljšali dostop do finančnih sredstev državam članicam. Mislim, da tiste države, ki imajo proračunsko disciplino in ki dobro uh, vodijo svoje javne finance, bi po mojem mnenju morale tudi imeti dostop do teh instrumentov. Če ne pozabimo, da gre za države, ki imajo zelo nizek dohodek na glavo prebivalcev, se mi zdi, da je treba drugače razmišljati. Problemi pomankanja likvidnih sredstev so namreč problemi vseh držav, eh, ne samo tistih, ki so tako ali tako že v težavah in zadolžene. Mislim, da bi ti instrumenti morali biti na voljo vsem državam članicam, da bi lahko financirali velike infrastrukturne projekte in zagotovili delovna mesta doma. Hvala. Gospa Kraca Cagaropolu ima kot naslednja minuto in pol na voljo. Hvala, gospod predsedujoči. Poročilo, o katerem danes zvečer razpravljamo, in predlog uredbe komisije se mi zdita dobra odziva na finančno in gospodarsko krizo, zlasti v tistih državah, eh, kjer je ta najhujša. Tudi v Grčiji je tako, od koder sama prihajam. Mislim, da je resnično to dober predlog za ustanovitev novega instrumenta za porezdalitev tveganja. Na ta način bodo države članice bolje lahko izkoristile evropska sredstva in dobile dostop do sredstev iz Evropske banke za obnovo in razvoj, Evropske investicijske banke in drugih finančnih institucij, zato da bodo lahko financirale projekte, ki bi jih sicer uh, morale s sredstvi kohezijskega sklada. Na ta način bomo v javnem sektorju lahko ustvarili nova delovna mesta, zlasti v tistih državah, kjer je prišlo do drastičnega upada investicij, kot je Grčija. Grčija torej potrebuje takšen mehanizem oziroma instrument zlasti, ko gre za avtocestne projekte. Mislim, da je to odlična priložnost za to, da v Grčiji ponovno vdihnemo življenje v gospodarstvo, ki že umira. Hvala. Hvala, kolegica. Sedaj prehajamo na postopek catch the eye ali pritegnite pozornost predsedojočega. Štirje ste se javili, gospod Luhan, Paška, gospod Ferreira in potem kolegica Vašesku. Najprej gospod Luhan za eno minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Seveda lahko razumem oklevanje zasebnih investitorjev, ko gre za nekatere velike infrastrukturne projekte. In zaradi njihovega oklevanja cele vrste strateških projektov države članice verjetno ne bodo mogle zaključiti. Mnoge študije kažejo, da v obdobju 2010 do 2014 gre za 1,5 milijarde evrov, ki jih manjka za uspešno gradnjo infrastrukturnih projektov v Evropi. In zaradi tega stanja potrebujemo celo vrsto uh, sredstev iz javnega in zasebnega sektorja. Mislim, da so ti instrumenti lahko dobra rešitev za izvajanje evropskih programov. To bo dobro dopolnilo sredstvom, ki prihajajo iz EBRD in evropskih finančnih inštitucij. Na ta način bodo uh, dobili ti projekti tudi ustrezno podporo iz drugih skladov. Hvala, gospod Paška. Hvala, gospod predsedujoči. Razumem in hvaležen sem Evropski komisiji, ki predlaga nove ukrepe, nove mehanizme za države članice, ki imajo velike težave v zagotavljanju finančne stabilnosti. Zlasti v situaciji, ko zasebni sektor ni pripravljen sofinancirati nekaterih pomembnih eh, projektov. Na ta način bomo s novimi instrumenti, ki jih predlaga komisija, lažje porazdelili tvegja, tveganja v državah članicah, ki imajo težave. Kohezijska politika danes trpi zaradi zadolženosti nekaterih držav članic in komisar je sam priznal, da eh, zaradi tega, ko gre za pravila v zvezi z državno pomočjo, nekatere države članice enostavno kršijo ta pravila. Ta predlog se mi zdi dober, če bomo lahko na ta način zagotovili ustrezno udeležbo zasebnega sektorja za določene projekte. In na ta način se bomo izognili dodatnim uh, finančnim bremenom Evropske unije, ker bo uh, do zasebni investitorji pomagali. Gospod Ferreira je naslednji. Hvala, gospod predsedujoči. Soočamo se z novim predlogom Evropske komisije, ki je namenjen tistim državam članicam, ki imajo največje težave glede finančne stabilnosti. Ampak mislim, da bi lahko tudi druge države članice dobile dostop do teh finančnih sredstev. Seveda, tiste države, ki potrebujejo sredstva iz kohezijskih skladov, iz strukturnih skladov, pa zaradi težav v finančnem sektorju ne morejo dokončati svojih projektov, morajo dobiti neko dodatno pomoč. Ampak namesto, da bi več denarja namenjali tem projektom v omenjenih državah članicah, predvidevamo za novo finančno perspektivo nove metode, ki bodo še bolj omejile možnost držav članic, da sofinancirajo takšne projekte. Zasebne investitorje hočemo pritegniti, ampak strukturni skladi, kohezijski skladi, za, eh, za nje velja posebna obrestna mera in ne vem, ali bo Portugalska lahko izkoristila vse možnosti, ki se iz tem ponujejo. Hvala. Zadnja je gospa Basesko v okviru tega postopka. Hvala, gospod predsedujoči. Strinjam se s tem, da je treba izboljšati uporabo sredstev iz kohezijskih skladov za pomembne projekte v prizadetih državah. EBRD in eh, nekateri drugi eh, financerji enostavno ne morejo tukaj zadostiti potrebam. Vpliv tega instrumenta na prizadete države se mi zdi, da bo pozitiven, zlasti pri eh, razreševanju infrastrukturnih problemov. Romunija je ena od tistih držav članic, ki prejema finančno podporo mednarodnega denarnega sklada vendar eh, finančne težave so pri nas zlasti prizadele infrastrukturne projekte. Mednarodni denarni sklad in Evropska unija sta uh, priporočila moji državi, da naj izkoristi čim več eh, sredstev Evropske unije in to bomo poskušali narediti. Hvala, kolegica. Sedaj pa v imenu komisije, komisar Šemeta, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala tudi vsem poslankam in poslancem za vaše besede. Komisija tudi želi pomagati tistim državam članicam, ki jim grozijo resne težave glede finančne stabilnosti. Kar zadeva predlog, da bi ti instrumenti veljali za vse države članice. Vem, da je bilo to omenjeno tako na razpravah v različnih odborih, kot tudi danes. Ampak naj povem, to je izjemni ukrep odzivanja na finančno krizo. Da se izognemo situaciji, kakršna se je pojavila v Grčiji. Čeprav imajo države članice, ki bodo dobile te vrste finančno podporo, tudi velike težave. Glede na proračunske omejitve bi bilo la razširitev tega predloga za vse države članice zelo uh, škodljiva za naš eh, proračun. Prvi predlog komisije se je nanašal najprej samo na projekte eh, iz nacionalnih strateških okvirov. Tudi na predlog eh, Evropskega parlamenta smo se odločili razširiti ta instrument eh, preko tega okvira, da bi zadevne države članice lahko dobile dodatna finančna sredstva za druge strateške projekte. Menimo, da je to dober kompromis za okrepitev kohezijskih projektov, pri čemer bomo upoštevali seveda tudi tiste projekte, ki sledijo ciljem kohezijske politike. Komisija meni, da bomo na ta način lahko zlasti eh, odpravili težave, ko gre za projekte v okoljevarstvenem področju. Projekti, Če bi tudi tiste projekte, ki niso povezani s cilji kohezijske politike, bili predmet eh, sofinanciranja, bi zašli v velike proračunske težave. Ta instrument za porazdelitev tveganja je pač odziv na težave določenega števila držav članic. Na ta način reprogramiranje strukturnih skladov ne bo potrebno. Na ta način bomo lahko povečali tudi pri, pri zadetih državah članicah stopnjo črpanja sredstev. Na ta način bo država članica a, dobila na voljo tudi kratkoročno pomoč. Zlasti smo tukaj prisluhnili mnogim predlogom Evropskega parlamenta. Hvala. Sedaj pa za dve minuti dajem še enkrat besedo tudi poročevalki. Gospa Hübner, izvolite zelo nakratko dve zadevi. Mislim, da je razprava pokazala, da je ta nov inštrument nekaj, kar zahteva dobro sodelovanje med eh, izvedbenimi institucijami in državami članicami, za katere gre. No, upam, da v državah, kot je Grčija, bo ta nov instrument omogočil hitro financiranje projektov, ki so eh, prioritetni za to državo. Upam, da bo komisija dokončala tudi vse operativne dogovore čim prej. Druga stvar, kot poračevalka menim, da smo imeli zelo dober in konstruktivn dialog, tako kar zadeva eh, poročevalke in poročevalce v senci, in vse odbore, pa tudi z danskim predsedstvom in s komisijo in vsem se zahvaljujem za to. Hvala, kolegica. S tem je razprava o tej točki dnevnega reda končana. O tej točki bomo jutri glasovali ob 12. Hvala vsem, da ste sodelovali na tej razpravi. Eh, hvala, da ste eh, se skušnjavi, da bi gledali raje nogometno tekmo, kot bili tukaj uspešno odprli. Hvala tudi tolmačem, ki so delali dlje, kakor je bilo predvideno. Hvala za njihovo pomoč. S tem smo zaključili to zasedanje.